Please, uh, be... Vas lahko prosim, da zasedete svoja mesta. Imeli smo zelo pomemben sestanek za zaprtimi vrati. Predsednik se je odločil, da bomo malce podaljšali. Zato vas pa prosim, da se čim prej usedete, da lahko čim prej začnemo s tem zelo pomembnim zaslišen gospod Langen. Da. Ja. Gospod predsedojoči, Ne gre za zadevo, ki jo zvezi z vami, ampak za način delovanja. Imamo ogromno oseb, ki čakajo pred vrati za zač na začetek predstavitve in to je zelo nevljudno naš predsednik ima prenatrpan delavnik in zato se ne drži zastavljene časovnice. Želel sem mu to tudi osebno povedati, zato vas prosim, da mu to sporočite, da ga prosimo, da se držimo napovedanega časa. Neča hvala, gospod Langen. Pred nekaj minutami sem to skušal doseči. Še enkrat eh, bom ponovil, zelo se opravičujem za to, da ste morali čakati. Zato vas prosim, da lahko čim prej začnemo. Veliko krat imamo te težave, o tem sva se že pogovarjala z gospodom predsednikom. Vse zadeve so nujne zadeve in zelo pomembne in eh, gospod Langen, so pravičeva, morali smo opraviti s temi zelo pomembnimi vprašanji. Najprej bi rad pozdravil naše povabljene govornike na javni predstavitvi o davčnem sistemu eh, DDV, davka na dodano vrednost v Evropski uniji. Današnja predstavitev bo predvajana tudi po spletu. Gre za najpomembnejšo zadevo na, v eh, našem delovnem načrtu na področju gospodarkih zadev. Veliko izgub in smo utrpeli pri pobiranju DDV-ja in to dosega 150 milijonov evrov. Komisija se je odločila, da bo storila vse, da poskrbimo za to, da pridobimo te izgo, ta izgubljenega sredstva. Najprej bomo pobrali pomembne informacije deležnikov, vseh zainteresiranih in prepričan sem, da bomo tudi mi poslanci posegli v globino te zadeve. Najprej bomo dali čas vsakemu strokovnjaku za petminutno uvodno izjavo, potem bomo dali čas s poročevalcem v senci za vprašanja, vsak dobi tri minute, potem pa bomo imeli še čas za sklop KHDI. Pritegnite pozornost predsedujočega in upam, da bomo lahko vsem dali možnost za govor. S tem bi zaključil uvod. Najprej bom dal besedo gospe Skopijo, ki je vodja enote za posredno obdavčevanje in davčno upravo v Evropski komisiji. Predtem je bila svetovalka gospoda Moskovičija, je tudi odvetnica in pravnica in eh, razložila bo, kaj delamo na tem področju. Najprej hvala, da ste prišli sem iz Prage. Veselimo se že vašega prispevka. Prosim vas, da se držite časovne omejitve petih minut. Izvolite. Thank you, President. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, poslanke in poslance. Veliko čast nam je, da smo lahko tukaj in da sodelujemo na tej javni predstavitvi. Prvič sem tukaj, da razložim ne samo končni režim DDV, tako kot ga je opisal gospod predsedujoči, ampak da predstavim tudi strategijo za to, da dobimo enotno območje DDV-ja v Evropski uniji. Kot veste, želimo, da kar zadeva DDV Evropska unija postane enostavnejša in zaščitena pred goljofijami. Moramo upoštevati vse spremembe v naši družbi in to, da, poskrbimo, da bolje poskrbimo za lastne vire, ne da pritisnemo še bolj na davkoplačevalke, ampak da se učinkovito borimo proti goljofijam in utajam. Zaradi tega je Evropska komisija lansko leto v akcijskem načrtu pripravila celo vrsto predlogov, ki jih je vredno omeniti. Nekaj predlogov je že bilo sprejetih eh, po hitrem postopku, veliko predlogov je še v razpravi, nekaj predlogov pa je treba še predstaviti. Začela bom z najpomembnejšim predlogom, ki bo zastavil načrt za ostale predloge. Predolgo že zavlačujemo z začasnim režimom in sistemom. Želimo torej dokončen sistem, ki bi temeljil na izvoru, kar pa se je skazalo za nemogoče. Zato smo se odločili, da bomo prešli na končni sistem, ki bo temeljil na destinaciji. Tega do sedaj še nismo videli neko, tudi ne v obliki namena. Oktobra lani pa smo to sprejeli in je sedaj v obravnavi v svetu. Je del novega člena 402, kjer piše, da bo končni sistem temeljil na destinaciji in da bo deloval po načelu različnih značilnosti in lasnosti ki jih bomo obravnavali v času vprašanj. Poskrbeti moramo tudi za to, da obstoječi sistem bolje deluje, zato smo na hitro odpravili vrzeli in pomakljivosti, ki mu sledijo tudi pojmi, kot je certificirani davčni zavezanec. To je del novega sistema, kar bo omogočilo, da bomo dobili postop dodatno uvajanje spremembe pri izvajanju DDV-ja. Ne gre za, samo za radikalno revolucijo, ampak tudi za prenovo obdavčevanja davčnega področja. Naši predlogi si prizadevajo, da bi povnestavili sistem za majhne in srednje velika podjetja. Ta predlog je bil sprejet januarja letos kot tudi druge ukrepe za izvajanje različnih stopen. Tudi to smo sprejeli januarja letos. Pomembni so tudi ukrepi za sodelovanje med upravami. Načela in politike so pomembni, pomembno pa je tudi to učinkovito izvati. Državam članicam moramo dati orodje in možnost, da učinkovito sodelujejo, zato da se načela upoštevajo in izvajajo v praksi. Zaradi tega smo sprejeli predlog decembra lani, o katerem se sedaj razpravlja na konstruktiven način v svetu. Veselimo se že hitrega sprejetja. To počnemo v interesu držav članic, naših državljanov, davkoplačevalcev, potrošnikov in podjetij, ki so del naše družbe in našega gospodarstva. Zaradi tega sem zelo zadovoljna, da sem danes lahko tukaj. Kajti vse ukrepe je treba. Um, na te ukrepe treba gledati kot na celoto, kajti sestavljajo popolnoma nov režim in sistem DDV-ja. Naj začnem z dobro novico. Soglasno so bili sprejeti novi predpisi za eh, uporabo DDV-ja pri prodaji na daljavo. To imenujemo sistem vse na enem mestu. Veselim se že vaših vprašanj. Najlepša hvala za vašo predstavitev in da ste se držali časa. Naslednja je profesorica Rita Dela Ferija, ki je eminenca na področju obdavčevanja tudi organizacija International Tax Review jo je omenila kot eno najvplivnejših oseb na področju obdavčevanja. Gospa Rija je profesorica uh, zakonodaj na področju obdavčevanja na univerzi v Licu. Je pa tudi gostujoča profesorica na univerzi v Lizboni. Že v preteklosti je bila tukaj v Evropskem parlamentu, obiskali pa smo jo tudi v Londonu na predstavitvi Zelo smo zadovoljni, da ste tukaj. Beseda je vaša. Pet minut imate na voljo. Najlepša hvala, najlepša hvala, da ste me danes povabili, da ste mi dali priložnost, da podam mnenje o teh predlogih. Glavna tema moje predstavitve in ovoda eh, so stopnje DDV-ja v tem predlogu. Preden pa se lotimo tega vprašanja, bi rada čestitela komisiji pri izvajanju tega končnega sistema DDV v mojem doktoratu sem to imenovala sprememba tradicije. 13 let je že poteklo in končno smo na tem, da zaključimo prehodno obdobje. Zato komisiji želim veliko uspeha. Sem pa zelo zaskrbljena zaradi predloga glede stopen DDV-ja. Ne bom se spuščala v podrobno analizo zgodovinskega razvoja sistema stopen DDV-ja. Ravno tako se ne bom spuščala v pravne in gospodarske posledice sistema stopen DDV-ja. Posredovala sem že nekaj člankov vašemu odboru, kjer pišem o teh vprašanjih in upam, da ste s tem dobili ozadje za današnjo predstavitev. Cilj današnje predstavitve je, da vam razložim, kaj se dogaja v tem trenutku, da vam predstavim kontekst, v katerem se gibljemo in da vas opozorim na tveganja, ki nastajajo zaradi teh predlogov. Želimo harmonizirati sistem DDV-ja in sistem stopen in to počnemo že od 60 let. Predlog za predlogom, počasi želimo sestaviti strukturo za skupen DDV. Evropska komisija je predstavila predloge, kar pomeni korenito spremembo pri pristopu do stopen DDV-ja. Če bo predlog sprejet, bo predlog pripeljal do harmonizacije stopen DDV-ja v Evropi. Argumenti, ki jih predstavlja komisija za to, da obrazloži to spremembo in ta preobrat, je, da končni sistem ne potrebuje harmonizacije stopen DDV-ja. Sama sistem ne strinjam. Ne strinjam se s premisom, ravno tako se ne strinjam zaključkom v tem primeru ne bo več iskanja boljših režimov v drugih državah in zaradi tega ne potrebujemo harmonizacije. Ta razlog ni edini za harmonizacijo DDV-ja. Kot komisija priznala, bo ta predlog, če bo sprejet, dal možnost eh, državam članicam, da spremenijo svojo stopno DDV-jo. To bo nujno pripeljalo do razlik v stopnjah po Evropi. Poleg tega, po mojem mnenju, bo tudi nezagibno prišlo do erozije davčne stopnje. Torej, da bomo znižali stopnjo DDV-ja in da bomo stranili artikle iz različnih stopenj. Posledice so jasne za kogarkoli, ki je kdaj delal na tem področju. Že vrsto let so države članice pritiskale na komisijo za to, da spremenimo sistem stopen. To je verjetno tudi razlog za nov predlog Evropske komisije ti gospodarski pritiski pa bodo še bolj občutni, če bo prišlo do deharmonizacije. V tem trenutku države članice lahko rečejo, da to lahko spremenimo zaradi predpisov v Evropski uniji. Ko bo prišlo do deharmonizacije, pa ne bodo več um, zmogle kriviti Evropske unije za to, da bomo iz osnove izuzeli različne artikle, bo zelo težko obrazložiti. To bi bilo čisto v redu, če bi bila erozija dobra politika. Problem pa je v tem, da to ni. Razlog za znižanje stopnje DDV-ja je ponavadi eh, dvojen. Prvič, da zaščitimo najrevnejše v družbi in drugič, da spodbudimo potrošnjo različnih artiklov oziroma blaga. In to je znižanje cen. Vendar pa vsakič, ko želimo empirično izmeriti znižanje cen kot posledica znižane stopnje DDV-ja, ne dobimo nobenega zaključka, nobene ugotovitve trg dela po svoje. Ponavadi trgovci na drobno absorbirajo znižanje stopen. V praksi to pomeni, da subvencioniramo določene sektorje. Če bi to delovalo in če bi resnično prišlo do znižanja cen, bi prišlo do teh posledic. Če si pogledate vzorec potrošnje tudi pri najbistvenejših artiklih, so najbogatejši tisti, ki največ potrošijo. Če si pogledate kruh, mleko ali kakršnokoli drugo osnovno drobino, vidite, da najbogatejši kupijo več. Torej, to bo pripeljalo do tega, da bo to najbolj koristilo bogatejšim. Torej, vse to je ravno nasprotno tega, kar želimo doseči. Bogati bodo največ pridobili iz tega, ne glede na to, za kakšen artikel gre, za kruh, mleko, sadje. Najbogatejši bodo tega imeli največ koristi. S tem bomo izgubili prihodke, ki bi jih lahko uporabili za ponujanje javnih storitev za zaščito najrevnejših. Zaradi vseh teh razlogov znižanja stopnje DDV, če to, čeprav to zgleda zelo privlačno, ni najboljša rešitev. In za konec Poleg pravnih in gospodarskih posledic mislim, da je ta predlog v nasprotju z ustavo. Zakaj? Zaradi tega, ker ni v skladu s pravno osnovo člena 113 pogodbe o delovanju Evropske unije. Ta zahteva, da zakonodaje Evropske unije v zvezi z DDE, DDV-ja harmonizira stabilizira in da izboljša delovanje notranjega trga. Ta predlog pa ne doseže tega namena. Naj zaključim stavkom, ki ga eh, vedno rada uporabim na takšnih predstavitev. Leta 1995 je Evropska komisija, ko je pripravila belo knjigo za uveljavo notranjega trga, napisala, da mora Evropska unija storiti vse za to, da se spoštuje pogodbe, da bom, če tega ne bomo storili, bomo zlorabili zaupanje in da bomo zagotovili manj varno, manj bogato prihodno za naše državljane. In to je izziv, s katerim se soočamo. In ne smemo dopustiti, da ne bi bili kos temu izzivu. To je držalo, leta 1985 vendar pa drži tudi danes. Vendar vem, da je to manj sprotil z vašim eh, verovanjem in da zaprošam, da um, se spustite naslepo v to področje, vendar pa vas prosim, da ste kost temu izzivu in da rešimo to vprašanje. Najlepša hvala. Se opravičujem, pozabil sem na čas, vendar pa prosim, prostite. Šala je ta, da smo začeli z 20-minutno zamudo. Naslednja je gospa Ine Lejeune, partnerica na področju davčne politike v Losqueru svetuje na področju reševanja sporov, na področju obdavčevanja dela v več državah Evropske unije. Torej, iz komisije, akademskega sveta do svetovalcev, sedaj prihajamo na to področje. Hvala lepa, gospod predsednik, poslanke in poslanci, da ste me povabili na to pomembni sestanek. Torej, rada bi govorila o, eh, o davčnih eh, zavezancih. Za, davčni zavezanec znotraj sistema DDV so neplačani pobiravci DDV-ja. In podatki kažejo, da približno eh, 75 eh, 35.700 eh, eh, takih podjetij eh, deluje na tem področju in Eh, dejstvo je, da mnogi pač eh, delujejo tudi znotraj eh, integriranih dobavnih verik. In tu se sprašujemo, ali moramo uvesti dve kategoriji neplačanih pobiralcev davka. Mi potrebujemo certificirane davčne zavezance, ki so zanesljivi. In mi se moramo vprašati, ali bomo pač na hitro reševali določene probleme in ali bomo znotraj prvega koraka do končnega uh, režima uh, o, o, omogočili uh, obrnjeno breme. Moj odgovor je ne. Naj navedem nekaj razlogov. Še več razlogov boste našli v mojem dokumentu. Najprej nekaj skrbi. Če ste odobren uh, ekonomski operater, boste Eh, kvalificirani, da postanete certificirani davčni zavezanec, vendar izpolniti morate določene eh, pogoje, zato da bi bili certificirani eh, davčni zavezanec CTP, bodo pač drugačne zahteve kot naprimer na področju uh, carin. Uh, poleg tega lahko uh, s tem nastane uh, ovira za trgovino in za uh, poslovneže, zlasti pri uh, ustanavljanju MSP-jev. Uh, eh, ko bi delali transakcije, bi morali preverjati, ali ima stranka veljavno uh, številko DDV-ja. Vsakič bi tudi morala preveriti, ali ima stranka status CTP. Ni dovolj, da to storim enkrat, temveč bi to morala narediti za vsako posamezno transakcijo. In potem pa imam še eh, tveganje. Eh, dodelitev statusa CTP-ja eh, bi bila porazdeljena po Evropski uniji. In če pogoji niso posod isti, bi imeli tu spet dodaten element za izbiranje lokacije za ustanavljanje podjetja. To bi bil CTP Shopping. Eh, poleg tega bi eh, goljufi lahko bili inovativni in bi eh, kupovali podjetja s ustreznim statusom CTP-ja in bi na ta način škodovali panogi, Eh, v definitivnem eh, režimu bi potrebovali, eh, bi v tem primeru dva modela za DDV znotraj EU. Torej, v enem primeru bi imeli DDV za osebe, ki niso CTP in v drugem primeru pa bi imeli sistem z obrnjenim bremenom. Morda se sprašujete, eh, kakšne so torej alternative. Alternative so po mojem mnenju v tem, da razrešimo eh, glavni problem za goljofije z DDV-jem. Mi moramo torej pregledati eh, model registracije podjetij. Mi moramo ustvariti eh, eh, identifikacijo eh, za DDV v EU in če se nekdo registrira, potem bi moral hkrati eh, kvalificiran za eh, eh to, da bi bil bona fide CTP. Eh, torej, treba je na ta način izločiti eh, problematične subjekte. Ko imam namreč eh, vozniško dovoljenje, lahko vozim tako eh, po lokalnih kot tudi cestah kot tudi po avtocestah. E, če se e, pa slabo vedem v prometu, mi bodo odzeli začasno e, vozniško dovoljenje ali pa bom ostala večno brez dovoljenja za to, da zaščitim druge osebe na cesti. Do leta 2020 se moramo vprašati, zakaj ne bi vzpostavili novega sistema eh, registracije v EU. To bi vzpostavili za nove registracije in ob tem bi morali tudi pregledati, kako eh, lahko tu uporabimo tudi kriterije CTP pri registraciji novih eh, gospodarskih subjektov. Ko se opravlja ta registracija, lahko uporabljamo tudi obstoječo uh, tehnologijo, naprimer revizije, lahko označujemo uh, zastavicami. Uh, na ta način bi imeli uh, tudi uh, natančne podatke o CTP-jih, te podatke lahko tudi delimo med nami in seveda moramo tudi imeti sankcije. Če se nekdo slabo vede, uh, je treba imeti ukrepe za to. V eh, primeru eh, hudih kršitev pa lahko registracijo začasno prekličemo ali pa stalno prekličemo. Eh, torej naj zaključim, seveda bomo potrebovali nekaj za prehodno obdobje in obstoječe registracije. Mi potrebujemo tudi čas za to, uh, Eh, torej nujno potrebujemo hitre rešitve, vendar ne za CTP. Mi potrebujemo definitivni režim in lotimo se eh, eh, priprave registracijskega mehanizma za identifikacijske številke DDV. Na ta način bomo tudi lahko zaščitili zakonito trgovino zopr goljufije. Hvala lepa, da ste odprli še eno vprašanje za našo razpravo. In sedaj pa Kristjan Kovegard, eh, ki eh, dela pri Business Europe, je predsednik eh, skupine za politiko DDV-ja, ima veliko izkušenj na področju obdavčitve. bil je davčni svetovalec v KPMG, če se ne motim. Prosim, eh, imate besedo za pet minut. Eh, najlepša hvala, spoštovane poslanke in poslanci, gospod predsednik. Eh, radi bi se vam zahvalili za to možnost, da lahko spregovorimo o pomembni temi prihodnosti DDV-ja. Business Europe se seveda zaveda, kakšen je sedanji sistem DDV-ja. Tega imamo že 25 let in ta je sedaj fragmentiran, eh, je tarča goljofij in je ovira za notranji trg. In zaradi tega pač eh, je pritisk na sedanji sistem DDV-ja zelo velik. Pobude Eh, Evropske komisije, da se reformira sistem in eh, svežnji za pravično obdavčitev 1, 2 in 3 so zelo pomembni. Pomembni so CTP-ji za boj proti eh, goljufijam z DDV-jem in treba je zagotoviti, da bo nov sistem bolj preprost, manj tarča goljufij in da bo omogočal rast po celi Evropi. V tej razpravi pa je pomembno, da se zmanjšuje tudi administrativno breme za eh, podjetja, kot tudi države članice, da ohranjamo uh, tudi uh, ustrezen uh, cash flow. To je seveda pomembno za konkurenčnost podjetij. Mi ne smemo ene birokracije nadomestiti z drugo uh, birokracijo. Mi potrebujemo definitivni režim za to, da zagotovimo večje spoštovanje. Uh, da zmanjšamo administrativne stroške, kot tudi goljofije. To pa je lahko seveda zelo komplicirano ključni element in tega ne morem zadosti povdariti, ključni element eh, katerega koli predloga, ki ga bomo spodbujali, zahteva zaupanje med državami članicami. E, pomakljivosti so do danes so deloma posledica dejstva, da mi ne zaupamo uh, davčnim organom dr druge države članice, da bodo dobro pobrali naš DDV. -ja. Če ne bomo premagali tega težava, tudi ne bomo olajšali sistem DDV. -ja. To zaupanje uh, je potrebno med državami članicami kot tudi med uh, davčnimi upravami in zakonitimi uh, podjetji. Uh, Eh, torej naj to pojasnim. Evropska komisija ocenjuje, da se en bilijon DDV-ja pobira v EU v letu 2015. To ustreza sedem, od, sedmim odstotkom eh, celotnega BDP-ja v EU. Eh, in celo majhne spremembe v sistemu DDV-ja imajo lahko velike posledice na eh, gospodarsko učinkovitost eh, Evropske unije in eh, davčni prihodek držav članic. Vsa trgovina med davčnimi zavezanci je predmet DDV-ja in zaradi tega je treba vzpostaviti sistem, ki olajšuje milijone vsakodnevnih transakcij. Treba je najti Eh, torej sedaj pravo stopnjo izdati eh, račun eh, in izvesti transakcijo. Mi moramo vse vedeti, kako deluje sistem DDV-ja. In tu gre za to, da se davek plačuje pri transakciji. To je pomembno. Se pravi, eh, vsak ukrep, ki vpliva eh, eh, na stroške dnevnih transakcij, eh, bo vplival tudi na zaposlovanje in eh, prihodke. Eh, torej, Business eh, Europe podpira prehod na sistem, ki temelji na destinaciji, vendar zato seveda potrebujemo zanesljive informacije o pravilih in administrativnih praksah v drugi državi članici. Eh, če sledimo pravilu eh, države destinacije, moramo razumeti informacije, moramo imeti dostop eh, do informacij, moramo vedeti, kakšne so stopnje DDV-ja. Ne glede predloga EU o definitivnem sistemu DDV-ja v EU, podpiramo seveda predloge komisije, da bi eh, razširili eh, tudi sistem eh, VEM. To je ključni element tega sistema in prinaša možnost za poenostavljanje. Vendar glavno je, da se seveda uh, razumejo pravila DDV-ja v drugi državi članici. Uh, Eh, drugi elementi predloga pa eh, niso skladni s eh, ciljem komisije, da se poenostavijo vsakodnevne transakcije. Če tega problema ne bomo uredili, se bo zgodilo, da bomo dobili certificiranega davčnega goljufa in nezavezanca. Eh, prosim, eh, eh, dovolite, da še tudi izpostavim, da 80 odstotkov čez mejnih koljofilj izvaja organizirani kriminal in ne navadna podjetja. In uh, zaradi tega uh, se moramo zavedati, da je boj proti tem goljufijem povsem drugačen od uh, boju zopr normalne goljufije za DDV-je. Uh, potem predlog uh, za DDV-je, torej uh, mi smo razočarani nad uh, premajhno ambicijo, saj uh, se pravzaprav olešuje poslovanje sam, samo za mikropodjetja. Uh, Eh, seveda eh, eh, pa ta predlog tudi ne pove, kako mikropodjetja lahko postopno vstopajo v sistem DDV-ja in kako lahko postopoma uvajajo zahteve po skladnosti. Eh, potem, eh, če bi uporabili naprimer tudi načelo eh, domače države, bi lahko v domači državi izvajali revizije v imenu druge države članice. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji govornik. To je gospod Hömer, ki je direktor za ekonomsko in davčno politiko iz UEAPME. Uh, Eh, hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa za vabilo. Rad bi dodal nekaj specifičnih točk eh, k temu, kar je povedal kolega iz eh, Business Europa in sicer bom izpostavil še bolj MSP-je. MSP in mikropodjetja se soočajo z višjimi stroški za zagotavljanje skladnosti kot velika podjetja. In zaradi tega tudi podpiramo, eh, da bi imeli specifičen eh, sistem eh, za mala podjetja. Mi želimo, da bi mikropodjetja profitirala od poenostavitve, tudi če pač ne bo prišlo do izvzetja za njih vendar mi moramo vedeti, da, so, da je 92 odstotkov vseh podjetij v EU eh, mikropodjetij in eh, ti so tudi pokriti pokriti s tem eh, predlogom. Eh, skrbijo nas eh, tudi druga tveganja, eh, ki, ki lahko pač eh, uh, izkrivljajo konkurenco med eh, podjetji uh, tistimi, uh, ki lahko izkoriščajo uh, izjeme, drugi pa uh, in tistimi, ki ne morejo. Naprimer, uh, problem je za lokalna podjetja, ki imajo velike stroške uh, dela. Marsikaj torej lahko vpliva tudi na lokalna podjetja, lokalne posle. E, mi želimo prak 100 tisoč eh, evrov za čezmejna eh, eh, za čezmejne posle. Mi bi pa lahko tudi sprejeli prak 85 tisoč evrov, čeprav eh, niso vsi naši eh, člani eh, zadovoljni s tem. Mi seveda razumemo, odkot to prihajajo, vendar države članice, ki imajo v tem trenutku prak 25 tisoč 35 tisoč se bojijo, da če pride nova direktiva za 85 tisoč evrov, da bo pritisk velik, da se eh, tudi na nacionalni ravni poviša eh, ta prak. In to seveda ni v interesu naših članov. In zaradi tega eh, bi morda lahko rekli, da sploh ne potrebujemo takega praga, naj se prag določa na nacionalni ravni in mi ne želimo pritiska, da se povišajo uh, sedanji uh, pragovi v državah članicah. Če, imamo visoke, če je prak zelo visok za izjeme, potem lahko pride tudi do izkrivljanja konkurence, zlasti v sektorjih, kjer je zelo veliko dela. In zaradi tega tudi mi pripravljamo poročamo previdnost. Če eh, želite pomagati zagonskim podjetjem na samem začetku njihovega delovanja, Eh, eh, jim je treba pomagati pri uvajanju no-, v normalni sistem. Tu bi lahko imeli nek poseben prak, ki bi se potem čez dve leti eh, znižal. Se pravi, da bi v prvih dveh letih MSP-jem omogočali več izjem in potem pa bi izjeme veljale samo za dejansko majhna podjetja, zelo majhna podjetja, ki ne bodo rasla. Se pravi, Eh, prak bi lahko dejansko zmanjšali, čez dve leti na ta način bi lahko tudi zmanjšali skrivljanje konkurence. Eh, poenostavljanje, eh, naprimer, tu se uporablja vsega, promet eh, podjetja eh, kot eh, kazalnik in tu se omogoča poenostavljanje tudi, če naprimer promet v določenem letu preseže prak, to bi bila potem izjema, ki jo predvedeva vsega, Eh, poenostavljanje, eh, vendar eh, mislim, da bi lahko ta prak za promet povišali na 5 milijonov, kajti tu ne bi potem več prihajalo do izkrivljanja konkurence, podjetja pa bi profitirala od poenostavljanja. Eh, mi potrebujemo sistem, kjer uh, eh, eh, MSP hitro ugotavljajo, kakšne so stopnje uh, v drugi državi članici, uh, kaj ti sicer ne bo nobene koristi. Uh, Torej, informiranje mora biti enostavno, potem pa še stavek o CTP-jih. Če imate komplicirane kriterije, komplicirane sisteme za dodelitev statusa CTP-ja in če MSP-ji, ki so se dobro vedli v preteklosti, ne bomo omogočili tega statusa, bo prišlo do izkrivljanja konkurence v primerjavi z uh, velikimi podjetji. Uh, Uh, torej, uh, uh, teže bo pač za njih, kot za tiste, ki lahko uporabljajo sistem eh, obrnjenega bremena. Hvala lepa. Sedaj pa dobijo besedo poročevalci za eh, davčne eh, dosjeje, potem pa bomo imeli še razpravo. Tom Kandelare iz ELS-a eh, e ni tukaj, zaradi tega bi eh, jaz eh, zastavil vprašanje. Rad bi pokomentiral tri vprašanja. Prvo se nanaša na dejstvo, da očitno obstaja problem z zaupanjem, zaupanjem med davčnimi organi in državami članicami kako naj to premagamo, kako naj odpravimo ta problem. Drugič, kako je strategijo določenih držav članic, eh, da se z obrnjenim eh, eh, bremenom lotimo tega problema, kakšne so koristi, kakšne so tveganja, potem pa vprašanje za komisijo, ali bo ta predlog lahko Eh, uspešen eh, spričo dejstva, da potrebujemo soglasje držav članic. In eh, ali ne obstaja tveganje, da bo trajalo vse skupaj predolgo, če ne večno? Kdo želi začeti? No, morda prosim najprej komisijo za odgovor. Hvala lepa, gospod predsednik. Koliko časa imam? No, štiri minute imate, vendar prosim, da eh, ne izkoriščate preveč časa. Eno rada bi pokomentirala tudi to, kar so povedali drugi govorniki. Ne bom govorila predolgo, tudi jaz eh, pozdravljam priložnosti, da razčistimo nesporazume v zvezi z našim predlogom. Začela bom s, z znižanimi stopnjami. E, mi nismo spodbujali e, Eh, znižanja eh, sedanjih stopenj. Eh, mi imamo tu seznam zaradi tega, ker je komisija hotela definitivni sistem, ki temelji na izvoru. Tu bi torej dobavitelj imel svoj sedež v eni državi in po tej bi se ravnali. Tu ne bi uh, ovirali uh, čezmejno nakupovanje, tu bi na ta način uh, preprečevali uh, izkrivljanje. Če imamo načilo izvora, je seveda dobro, če je podjetje v uh, državi, ki ima nizke davčne stopnje. In zaradi tega smo uh, razmišljali o storitvah in uh, blagu, ki bi eh, eh, uživali znižano stopnjo. Eh, vendar nekatere države članice so imele naprimer že odstopanja v lastni zakonodaji DDV-ja in ti bi lahko zahtevali Eh, tudi znižanja za eh, blago, ki ni na tem seznamu, eh, ki smo ga pripravili. In potem je prišlo do številnih sprememb v teku časa, naprimer širitev. Države, ki so pristopile pozneje, imajo manj možnosti, da uporabljajo znižanje stopnje. Morali so spoštovati seznam Vmes pa smo tudi spremenili eh, našo zamisel, kar zadeva aplikacijo definitivnega režima in sicer tu ne gre več za izvorno državo, temveč gre za eh, destinacijo. Če torej greste nakupovati v drugo državo članico, bo veljala uh, dr, uh, zakonodaja v druge države članici in če je tam stopnja nižja, dobro za vas, vendar na, pri prodaji uh, na daljavo. Ni treba več. uporabljati eh, dosedanjega sistema. Mi moramo naprimer sedaj eh, reči polski, eh, da ne more uporabljati znižanje stopnje za plenice, Združeno kraljestvo pa bo to lahko storilo. Torej, kdo smo mi, da bi to rekli? E, torej, mi želimo spoštovanje pogod, člen 113 e, e, pravi, da se harmonizira le, če je to potrebno za harmonizacijo enotnega trga in za preprečevanje izkrivljanja. Ali moramo to storiti danes, ko imamo uh, uh, sedanji režim? Zakaj bi uh, torej uh, vplivali na države članice in njihov davčni sistem. E, torej, e, seveda pa želimo odpraviti obstoječe diskriminacije. Določene države imajo odstopanja, imajo izjeme, e, torej te izjeme bodo potem izginile, ko pač stopi v veljavo definitivni režim. to pa uh, uh, bo politično nerealistično in našli, iskali smo način, da omogočimo državam članicam, ki imajo izjeme, da jih ohranijo in da hkrati omogočimo vsem državam članicam, eh, novo možnost in sicer, da se splošna stopnja omeji na Eh, povprečna stopnja omeji na 12 odstotkov. Se pravi, država članica lahko uporablja znižano stopnjo kot instrument svoje eh, eh, davčne politike zaradi socialnih razlogov, zaradi prihodka ali česarkoli drugega. Je to stvar države članice. Mi države članici omogočimo usmerjanje davčnega sistema dajemo jim svobodo, da eh, dejansko usmerjajo svoj sistem. Eh, torej šest minut že govorite, eh, bi morda lahko odgovorili na vprašanja, še štirje so na seznamu in potem bi pa tudi radi slišali odgovore. Hvala lepa. Torej, eh, govorniki pred mano so govorili tudi eh, štiri minute dlje, kot je predvideno. Eh, torej, zaupanje med državami članicami. Naš predlog CTP-ja je namenjen prav temu. Treba je seveda razložiti, kako ta naš sistem deluje. Torej, mi smo našli možnost, da najdemo tiste, ki izginejo, ne da bi plačali uh, davek. Če prodate uh, svoje blago v drugo uh, državo, uh, je to izzeto. Uh, tu pa je prišlo do goljufij uh, in sicer uh, manjkajočega, izginulega trgovca. Uh, torej, treba je uh, ustrezno Eh, najti način pobiranja davka. Eh, države članice se bojijo, da bi nekdo drug pobiral njihov davek ali pa da bi oni morali veliko davka pobirati za druge. In zaradi tega smo mi uvedli postopni eh, sistem. CTP to pomeni, če želite nadaljevati s danjim sistemom, dobro, vendar ujemimo tiste, ki bodo morda izginili z denarjem. Na ta način bodo države članice lahko ohranile sedanjo situacijo. Hkrati Hkrati pa bodo uh, zapo, uh, zaprli uh, največje vrzeli in zaradi tega smo izbrali to si, uh, rešitev. Uh, drugo vprašanje. Uh, Kako bo z državami članicami? Mi bo, smo pripravili eh, predlog, eh, ko bodo lahko države, ki zaprosijo eh, eh, uh, za sistem, uh, uporabili sistem uh, obrnjenega bremena. Tega ne bom komentirala, sedaj mora o tem odločati svet, vendar mislim, da sistema nista neko, nekompatibilna. Ne bi sedaj šla v pravne razlage, ker ste me prosili za to. Kaj pa je bilo tretje vprašanje? Ali menite, da bo ta predlog dobil dovolj podpore? Kot vsak davčni eh, predlog eh, bo tudi tu eh, pot dolga. Začeli, bomo z, začeli smo z točko vem za materialne storitve. Potem pa smo se lotili prodaje na daljavo. To bo tudi dobro delovalo. Edina stvar, ki bo ostala, je eh, točka vem za DDV, za DDV in mislim, da nisem govorila dlje kot eh, govorniki pred menoj. Thank you, thank you. Najlepša hvala. Želi še kdo eh, besedo na to temo, ampak prosim, upoštevajte, da imamo še štiri govorce na seznamu. Hvala lepa. Kolikor sem razumel, ste zastavili vprašanje glede eh, sistema izjem oziroma scheme izjem. Pomankanje zaupanja je problem in zaradi tega je to dober korak za soočanje s tem. Eh, imamo tudi smernice, ki gredo v smer izgradnje zaupanja, ampak politični pritisk na davčne organe eh, je vsekakor potreben, kajte le šele potem bo prišlo do dejanskih sprememb nacionalne obradne pristojbine, vprašali ste, ali te predstavljajo eh, tveganje ali pa eh, prednost. Ja, lahko zmanjšamo goljufije v eni državi, lahko pa izvozimo goljufije v drugo državo in pri tem eh, povzročimo tudi novo tveganje. Kajti s tem poberemo del davka na dodano vrednost eh, in če ta sistem primerjamo z eh, sistemom, kjer eh, se celoten dobiček obdavči na koncu, potem lahko vidimo, da so tukaj velike razlike. No, ne vem, ali bo to uspeh ali ne, ampak eh, načeloma eh, imamo eh, najpreprostejši sistem obdavčevanja na svetu, gre za davek na transakcijo. Hvala lepa. Sedaj pa Jeb Kofort kot poročevalec za davčne zavezance. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zanimive pripombe smo slišali na koncu. In uh, o tem smo razpravljali že uh, v kontekstu mojega poročila. Gre za to, da naj bi imeli preprost sistem, uh, ki bi omogočil preprečevanje goljufij uh, čezmejno. Mislim, da je to uh, ključnega. Uh, spomina. Ne bom zastavil vprašanj eh, komisiji, vendar pa bi rad vprašal druge paneliste, še prav posebej Hriščana. Če lahko kaj pač pove o pomankanju zaupanja med državami članicami, še prav posebej pa bi se rad eh, osredotočil na pomankanje ustreznih informacij. Ali lahko poveste kaj več o tem, kako bi lahko eh, ta problem premustili? Ali imate kakršne koli predloge? Eh, mogoče bi se lahko bolj poglobili, eh, kako, eh, poglobili vprašanje, kako eh, poskrbeti za izboljšanje na tem področju. Potem pa Gerhard za mikropodjetja, majhna in srednja velika podjetja in tako naprej. Ali bi lahko kaj več eh, povedali o največjih ovirah eh, pri eh, tem eh, novem sistemu? če vse skupaj primerjamo eh, z eh, majhnimi in srednje velikimi podjetji, z mikropodjetji oziroma z specifičnimi problemi, s katerimi se soočajo ta podjetja. Kaj moramo upoštevati, ko se ukvarjamo s to temo? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Humar, kaj ti vprašanje je bilo naslovljeno na vas, potem pa bi prosil eh, še koga iz eh, panela, da odgovori na prvo vprašanje, če nimate kakšnih posebnih želja, gospod poročevalec. Dobro. Najlepša hvala, skušal bom biti kratek eh, in natančen. Kar zadeva izgradnjo upanja, kako lahko izgradiš zaupanje, kako iz, lahko izgradiš zaupanje, to je zapleteno vprašanje. Eh, seveda gre za eh, to, da neka eh, država izvede revizijo in za to seveda dobi tudi plačilo, zato da ne bi nosila neuravnoteženega bremena v imenu druge države. Gre predvsem za sodelovanje. Eh, vse na enem mestu eh, je pristop, ki velja za elektronske storitve in to je prvi korak eh, k zbiranju, k obiranju davka na dodano vrednost v imenu drugih. To zahteva zaupanje in seveda bo vzpostavljanje zaupanja zahtevalo določen čas, ampak mislim, da bo to k temu pripomoglo. Poleg tega pa je potrebno vzpostaviti možne načine sodelovanja. Eh, tukaj gre za eh, to, da se države članice eh, sestanejo, da se sestanejo predstavniki davčnih organov, da spregovorijo o tem, kako spodbuditi čezmejno revizijo. Ne bi smeli čakati mesec, dva ali pa tri, da pride do odziva, potrebujemo hitre postopke. Kajti eh, zavedati se je potrebno, da so goljufije možne, kadar ni sodelovanja in kadar so postopki zapleteni. Kar pa zadeva pomankanje informacij. Opozorili smo že na to in mislim, da je tudi komisija na to opozorila, eh, da eh, potrebujemo informacijski portal. Lahko si zastavimo vprašanje, zakaj država članica ne bi želela javno objaviti stopnje DDV-ja na uh, spletnem portalu. Zakaj jim ta predlog ni všeč? Zakaj države članice ne rečejo, ja seveda želimo okrepiti skladnost? In jaz ne morem odgovoriti na to vprašanje. Seveda so povezani, s tem povezani določeni stroški za. Uh, zagotavljanje teh informacij, ampak vsekakor bi to moralo biti v interesu vseh. Ne moremo zahtevati od nekoga, ki ni uh, strokovnjak za davek na dodano vrednost, da se seznani z tem, kakšna je stopnja DDV oziroma da nekoga najame, eh, svetovalca uh, v zvezi s tem. To preprosto ni njegova naloga. Z vidika majhnih in srednje velikih eh, podjetij imamo dva problema z tem predlogom. Namreč, če si dobavitelj, težko razlikuješ med tem, ali je tvoja stranka eh, v tujini eh, dejansko uporabnik ali pa neka druga stranka če nimamo uh, dobro delojočega informacijskega sistema, na katerega bi se lahko zanesli. In takšnih uh, instrumentov v tem trenutku nimamo. Eh, majhna in srednje velika podjetja bi torej uh, težko to uh, izpeljala. Potem pa, če gremo na drugo stran, če ne moreš pridobiti statusa certificiranega davčnega zavezanca, potem moraš plačati eh, DDV eh, za eh, dobavo in eh, tvoj konkurent, eh, neko večje podjetje, eh, tega davka ne plača in to seveda vpliva na konkurenčnost. Lahko bi podprli eh, status certificiranega davčnega zavezanca, če eh, bi majhna in srednja velika podjetja imela lahek dostop do, dostop do tega statusa. V nasprotnem primeru bodo ta podjetja imele velike težave. Najlepša hvala. Glede na to, da imamo še tri govorce in smo pozno začeli, eh, bomo temu eh, namenili še 18-20 minut in bomo kasneje nadoknadili čas. Tibor Zani je naš poročevalec za eh, DDV oziroma za predlog v zvezi z stopnjo DDV-ja. Eh, najlepša hvala. V parlamentu imamo zelo dolge in resne razprave o eh, stopnjah davka na dodano vrednost, vendar pa bo moje vprašanje bolj splošno zastavljeno, kajti vprašanje, Imel sem občutek, da je profesor Merije podal, Farija podal nekaj eh, kritičnih pripomp eh, na eh, ta predlog pri pogajanjih v parlamentu, če sem povsem odkrit. Nisem mogel zauzeti tako zelo kritičnega pristopa, vendar pa je moje vprašanje razmeroma preprosto. Če sem vas. Uh, pravilno razumev, potem ste dejali, da je predlog eh, komisije neustavn in da je eh, celo eh, zelo negativen z gospodarskega vidika. Tega ne izključujem. Veliko dela je bilo uloženega v trenutni predlog in uh, nekoliko presenetljivo eh, je bilo, da ste bili tako kritični do tega. Kaj pa alternative? Rad eh, bi izpostavil še sledeče. Davek na dodano vrednost kot takšen ni nek tujek v gospodarskem svetu in tesno je povezan z številnimi um, postopki obdavčevanja. Določene države uporabljajo zelo visoko stopnjo davka na dodano vrednost. Eh, vendar pa dajo ugodne stopnje eh, multinacionalnim podjetjem. Naj samo navedem, kako to poteka, ampak zanima me, zanima me predvsem alternative predlogu komisije. Hvala lepa, gospod Zani. Najbrž eh, bi lahko odgovorila profesorica Ferija. Ja, vsi predlogi, ki sem jih podala, so podrobno predstavljeni v dokumentu, ki sem ga posredovala odboru. Torej, eh, to, kar sem zapisala tukaj, so argumenti, eh, ki temelijo tako na eh, zakonskih določilih, kakor tudi na gospodarskih vidikih. Eh, seveda razumem, da je z političnega vidika eh, to izjemno zapleteno vprašanje, ampak situacija bi lahko postala še bolj zapletena, kot je v tem trenutku. Namreč eh, sistem davka na dodano vrednost je zastarel, omogoča izkrivljanje konkurence, povzroča velike težave majhnim in srednje velikim podjetjem, predstavlja oviro pri trgovini in mislim, da bodo eh, z tem predlogom postali problemi še večji. Kajti, če bo prišlo še do večje erozije pravne podlage, se bodo eh, problemi samo povečali. Poleg tega pa me skrbi tudi prihodek. Če eh, bomo še naprej sprejemali ta pristop, ki temelji na uspodbijanju uh, eh, osnove, uh, potem uh, bomo morali ali omejiti javne storitve ali pa sredstva pridobiti od druge, kajti davek na dodano vrednost je uh, zares dober uh, vir prihodkov. Torej, Ne vem, kako bomo nadomestili ta sredstva, odkud bodo prišla ta sredstva in trenutno v evropskih državah Eh, tudi ne vidim posebnega zanimanja za to, čeprav nisem eh, političarka, ampak eh, glede na to, kaj se dogaja v Evropi, mislim, da ni ravno velikega zanimanja za omejitev storitev, če se bodo prihodki zmanjšali. Torej, to je moj glavni problem, da bo prišlo še do večjega izkrivljanja konkurence, da bomo izgubili prihodke, ki bi jih lahko uh, sicer ulagali v javne storitve. In uh, reči moram, da tudi ne vidim druge možnosti za kompenzacijo. In tudi ne vem, zakaj eh, bi to počeli. Ne vidim nobenega dobrega razloga eh, za eh, to, da omejujemo osnovo za davek na dodano vrednost, ampak ne vidim nobenih razlogov za to, da bi to osnovo omejevali. In zaradi tega sem kritična do tega predloga. V svojem dokumentu sem podrobno obdelala te argumente in z veseljem se bom pogovarjala tudi z eh, člani tega odbora o tej temi po tem seminarju. Mm, dobro, vidim, da želi še ena panelistka odgovoriti. Samo nekaj pripomp. Seveda potrebujemo široko zastavljeno osnovo, vendar pa tukaj govorimo o obdavčevanju v državi namembnosti. To pa ne pomeni, da bi države imele popolno svobodo. Obstaja določeno omejevanje, obstaja sorazmernost, e, torej ne gre za popolno svobodo. In e, strinjam se, da ste morda e, zaskrbljeni, vendar pa je proračun omejen eh, in omejeno je tudi delovanje eh, držav članic, če tudi učim eh, globalno primerjalno davčno pravo, menim, da čeprav je ta predlog podan, države članice niso prisiljene uporabiti najnižjo stopnjo. In še zadnja pripomba. Kar bi bilo pomembno, če bi imeli različne stopnje v državah članicah, je, da vzpostavimo spletni portal. Seveda pa bi morda morali razmisliti tudi o statistični klasifikaciji, ki bi jo lahko uporabljali, vendar pa le za proizvode, ki e, morajo biti obdavčeni po standardni davčni stopni. Torej lahko bi uporabljali statistične podatke. Eh, tudi v primeru posameznih držav, kaj ti eh, eno izmed eh, tvegan, ki se pojavlja pri trgovanju v neki drugi državi, je tveganje, da ne poznaš davčnih stopenj in pa postopkov v tej državi. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti Bernd Luke iz EKR. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, najprej imam uh, bolj eh, načelno vprašanje. Če sledimo uh, predlogu Evropske komisije in preidemo na načelo države namennosti, ali to pomeni, da uh, bi bil uh, najboljši uh, mehanizem, mehanizem obrnjene davčne zavese? Kaj ti? Če predvidevamo, da je potrebno davek plačati tam, kjer se nahaja končna stranka, eh, potem eh, davka ne moremo pobirati eh, tekom celotnega postopka dobave. In potem je bila omenjena registracija certificiranih davčnih zavezancev. Kolegica je govorila o obrnjeni eh, davčni obveznosti, ampak zanima me, kje bi se pravzaprav nahajalo tveganje, če bi imeli ta sistem certificiranih davčnih eh, zavezancev. Kaj ti mislim, da bi se to zelo eh, dobro eh, dopolnjevalo z mehanizmom obrnjene davčne obveznosti? No, ampak mogoče. Eh, nimam prav. In uh, potem še spodkopavanje davčne osnove. Uh, to ste omenili vi, uh, profesorica, ki nasprotujete predlogu komisije. Mogoče bi lahko o tem kaj več povedali, kaj ti tega ne razumem. Dobro ste predstavili, da bo, da bo obstajal pritisk za znižanje davčne stopnje, ampak tukaj je nekaj drugega od osnove dovolite, eh, da končam, kajti vi boste lahko eh, še spregovorili eh, kasneje. Ne razumem te erozije davčne osnove. Zakaj bi prišlo do nižjih davčnih stopenj? Gre za dve različne vprašanje. Ali gre za res za davčno osnovo ali gre za davčno stopnjo? Mislim, da sta to dve ločeni področji. Zakaj bi države članice želele imeti nižji prihodek? Zakaj bi eh, znižale davčno stopnjo? Tega ne razumem. Najlepša hvala. Eh, kar nekaj vprašanj se je skrivalo v tem, kdo želi začeti. Right, so me... Začnimo z leve, leve proti desni. Hvala lepa. Kratka bom. DDV eh, deluje eh, na osnovi delnega plačila. Trenutno imamo eh, sistem, ki pravzaprav predstavlja sistem obrnjene davčne obveznosti, ko gre za čezmejno trgovanje. In tukaj se pojavljajo problemi, kajti obrnjena davčna obveznost prenaša celotno no, plačilo davka na dani vrednost na konec vrige. Tukaj gre pravzaprav za davek na prodajo. Ampak eh, problem je, eh, da na črnem trgu izgubiš vse. Na trgu na črno izgubiš eh, vse. In če manjka le en člen verige pri delnem plačilu ne izgubiš celotnega zneska. Torej, tukaj se pojavlja ta temeljni eh, problem. In v tem eh, okviru želimo uporabiti enak sistem eh, na nacionalni ravni in pa na mednarodni ravni. To pomeni, eh, da se obdavčuje eh, dobava. Vendar pa je eh, pobiranje eh, davkov nekoliko čudno, ker nimamo eh, federalnega sistema in uh, najbrž se vam zdi celoten pristop nekoliko uh, umeten, ampak če se želimo boriti proti goljofijam, uh, eh, če želimo zares uporabiti sistem vse na enem mestu, uh, potem je to uh, boljši pristop kaj pa uh, certificirani davčni zavezanec? Če je celotno breme na njem, na njem uh, zakaj se potem pojavlja težava z obrnjeno davčno obveznostjo? Zato pa imate registrirane davčne zavezance. Ja, res, kaj pa vsi ostali? Uh, lahko imate delno obdavčevanje kasneje. To bi potem pomenilo dodatne težave za podjetja. Uh, Eh, ne pravim, da ne obstajajo druge alternative, seveda eh, to obstaja. Ampak izbrali smo alternativo, ki eh, predstavlja najmanj težav. Ja, rad eh, bi le podprla to, kar je ravno kar povedala komisija eh, o eh, sistemu obrnjene davčne obveznosti. Izkazalo se je, da ta prinaša prednosti, kar zadeva boj proti goljofijam. Eh, namreč, če se osredotočamo zgolj eh, na zadnji člen verige, potem je tveganje veliko večje, kot pa eh, je tveganje pri prepiranju davka na dodano vrednost. Usmeritev na transakcijo namesto na posameznika lahko izboljša prodajo. Kar pa zadeva stopnjo, davčno stopnjo, pri davku na dodano vrednost. Erozija davčne osnove je um, izraz, ki se uporablja za vse uh, stopnje obdavčevanja, ki niso uh, enake standardni stopni davka na dodano vrednost. Uh, tukaj gre eh, za uh, to, da gre pravzaprav za davčne izdatke, eh, kajti uh, določena je nižja stopnja davka na dodano vrednost od običajne. In uh, kar zadeva zniževanje davčne stopnje, zakaj bi države članice to počele? Ja, temu smo bili še večkrat priča v Evropski uniji, lahko bi naštela uh, Eh, veliko eh, različnih primerov, tamponi v eh, Združenem kraljestvu, otroški čevlji in tako naprej. Vse to so izjemno politična vprašanja. In pritisk na vlade je včasih izjemno velik in če lobisti menijo, da se je pojavila priložnost, da vlada lahko zniža določeno davčno stopnjo, potem bodo lobisti ta pritisk le še eh, povečali. Ehm, mislim, da se davčna stopnja ne bo povečala zaradi političnega pritiska, ampak se bo prej eh, znižala. Hvala lepa. Eh, se želi še kdo odzvati, kaj ti sedaj počasi zaključujemo? Jaz mislim, da lahko podprem stališče glede eh, obratne davčne eh, obveznosti in pa pobiranja davkov. Zaradi tega potrebujemo pristop vse na enem mestu in seveda pri pobiranju davkov eh, ne eh, želimo eh, da bi nekdo eh, pobiral davek, drugi pa zahteval povračilo. Eh, in zaradi tega potrebujemo ustrezno registracijo, ne glede na to, ali se uporablja sistem obrne nedavčne obveznosti ali ne. Kajti eh, takoj, ko imamo dva različna uh, mehanizma, se pojavi težava z arbitražo in tega seveda v sistemu ne želimo. Najlepša hvala. No, ne želim zapletati zadev in se, zato že vnaprej opravičujem če želimo vzpostaviti ravnotežje, ja, drži. Eh, če eh, pobiramo davek na dodano vrednost, je sistem preprost. Ampak 4 bilijone davka na dodano vrednost lahko izmerimo v eh, čezmejnem trgovanju. In tukaj gre za znesek, ki ga je potrebno povrniti in tako naprej. Tukaj gre za čezmejna povračila. In zaradi tega podpiramo vse metode poenostavitve, vendar pa glede na trenutni status tega predloga ne menimo, da je eh, sistem certificiranega davčnega zavezanca pravi pristop. In ne vem, eh, kaj želi ta predlog pravzaprav eh, sploh doseči. Gre tukaj eh, za eh, trgovanje med običajnimi gospodarskimi subjekti, kaj pravzaprav rešujemo z tem predlogom. Kako poenostaviti sistem? Tega ne moremo vedeti, dokler ne bomo dobro eh, poznali zapletenosti trenutnega sistema. In vem, da to morda ni idealen odgovor, ampak povsem eh, odkrito povedano, ne moremo razpravljati o certificiranem davčnem zavezancu, če ne vemo, z čim ta zavezanec pravzaprav sploh trguje. Najlepša hvala in zahvaljujoč uh, temu, da je morala moj skotkati oditi zaradi uh, zamude v tej razpravi, uh, smo zaključili, rad bi se zahvalil vsem gostom, še prav. Uh, Posebej bi se rad zahvalil panelistom. Smo šele na začetku celotne razprave. Gre za zelo zanimivo temo, ki se mi zdi izjemno pomembna. Torej, še enkrat eh, naj povem, eh, da sem prepričan, da z eh, tem to, te razprave ne zaključujemo, nadaljevali bomo k malu in rad bi se zahvalil še enkrat vsem in se opravičujem za zamudo, ki jo je povzročila prejšnja seja. Sedaj pa prehajamo kar k naslednji točki na dnevnem redu in to je točka 13.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 Daniela Viotija iz skupine SND, ki eh, je poročevalec. Žal mi je, eh, da ste morali čakati. Sodeloval bo pri naši seji in podal uvod. Eh, prisluhnil bo pripravljalcu mnenja in pa članom odbora Ekon. V skladu z običajno prakso bomo sledili postopku v dveh korakih. Namreč mnenje odbora Ekon bo posredovano odboru za proračun, ki je vodilni odbor pri tej temi. In eh, ločeno od tega bomo predstavili spremenjene proračunske številke. 23. maja bo eh, komisija šele predstavila te številke, tako da sedaj razpravljamo pravzaprav o neobstoječem dokumentu, vendar pa prosim našega kolega iz odbora za proračun, da naredi kratek uvod. Eh, Potem eh, pa eh, bodo sledili eh, člani odbora Ekon. Hvala lepa, gospod predsedojoči, najlepša hvala. Hvala lepa kolegicam in kolegom iz Evropske komisije. Hvala lepa, da me gostite v vašem odboru. Kajti, če tudi nimamo veliko časa, menim, da je zelo pomemben dialog z vsemi odbori, seveda tudi z odborom Ekon. Eh, Zradi tega eh, bom obiskal različne odbore in seveda eh, že težko čakam tudi na vaše mnenje. Kaj ti? Moj namen je... da eh, predstavim večinsko mnenje Evropskega parlamenta o proračunu. Želim zelo močno stališče Evropskega parlamenta, eh, kajti eh, vemo, da se bomo potem morali usklevati z svetom in pa z komisijo. Seveda pričakujem vaše predloge na teme, ki sem jih izpostavil in ki bodo Eh, močno vplivale tudi na eh, letni proračun Evropske unije. Eh, vse skupaj je povezano tudi z reformo sektorskih programov in pa z um, revizijo evropskih nadzornih organov, kot je recimo Evropski bančni organ, ESMA in tako naprej. Vse to vpliva tudi na proračun med. Uh, predlogi je eh, ESME bil zaupan nadzor tudi nad centralnimi nasprotnimi strankami v tretjih državah. Eh, to bo seveda vplivalo tudi na eh, stroške, vendar pa potrebujemo premustitveni znesek v proračunu za leto 2018 in 2019, tako da bomo vsaj za deset mesecev vsega, um, uh, zagotovili financiranje, preden bo stopil v veljavo uh, sistem kvot. Toliko torej uh, o posledicah uh, za proračun za leto 2019. Potem pa je tukaj EIOPA in registracija in eh, nadzor eh, registriranih eh, subjektov. Seveda bomo pri tem sodelovali z državami članicami, ampak prispevek Evropske unije bi moral znašati 40 odstotkov, eh, to je 300 milijonov eh, za eh, leto 2019. To bo seveda vplivalo tudi na stališče odbora Ekon glede proračuna za leto 2019. Seveda bom z veseljem prisluhnil vašim predlogom, vašim mnenjem in uh, želim eh, tesno sodelovati z vami pri proračunu za prihodnje leto. Uh, Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sam sem pristojen za to področje v našem odboru. Razpravljamo o predlogu, ki ga še nimamo. Naj vam predstavim svoje mnenje o mnenju eh, oziroma predstavi mnenje Ekona o tem poročilu. Treba je upoštevati gospodarska vprašanja, ki so ključnega pomena, istočasno pa je te treba uskladiti z eh, ključnimi prioritetami Evropske unije. V Evropski uniji imamo prednostna področja, kot je varnost in obramba in zato moramo temu primerno sprejeti tudi sredstva v proračunu za prihodnje prioritete Evropske unije. Treba je zagotoviti, da so postavke in sredstva v proračunu uravnotežena in je treba preprečiti nepotrebno breme na evropski proračun. Treba je uvesti potrebne spremembe v sistemu lastnih virov. To je ključnega pomena. Samo potem moramo pa gledati način financiranja. Če si pogledamo proračun za lansko leto, vidimo, da imamo najpomnejše postavke znotraj našega področja, to je Junkerjev načrt in potem še povečana sredstva za ESAS in tudi povečati pristojnosti za te agencije. Če si odblizu pogledate proračunske postavke, vidite, da moramo preprečiti podvajanje. Treba je natačno analizirati vse te postavke, zato da in linije, da preprečimo podvajanje. Treba je povečati sredstva eh, drugot na drugih proračuni, zaradi tega, ker eh, je meja za proračun že postavljena. Veselim se že sodelovanja z vsemi poročevalci v Senci in se veselimo sodelovanja z našimi kolegi v odboru za proračun. S tem je zaključena moja predstavitev prosim eh, skupino SD, gospa Beres ima besedo. Eh, no, eh, da boš to ekskluzi eh, Simona eh, Bonafe. Eh, opravičujem Simono Bonafe, ki žal danes ne more biti tukaj. Zahvaljujem se mm, eh, splošnemu poročevalcu za eh, izbača. Mislim, da ste zelo dobro eh, povzeli, zakaj gre pri eh, proračunskem letu 2019. Spomnili ste, da smo lani imeli stabilizacijo proračuna za agencije, to je eh, bistven element. Eh, katera dela sedaj potekajo eh, zaradi Brexita. To je praksa, ki morda ni tako prepoznavna. Eh, vendar eh, mi vidimo že učenke na tri agencije. Na bančno agencijo, eh, agencijo za zavarovalnice, kot tudi za vrednostne papirje. Pomislimo tudi na pokojninske režime, tudi na Eh, tu se pač eh, dela zelo veliko v agencijah. Potem pa še nekaj ni bilo omenjeno, morda tudi nisem dovolj dobro poslušala. Eh, tu so učinki selitve Evropske bančne agencije. Stroške si bomo delili z Združenim kraljestvom, vendar naslednje leto, če se ne motim, bo eh, treba tudi upoštevati eh, stroške selitve Evropske bančne agencije. Eh, potem pa imamo sklic na agencijo za zdravila, vendar torej tu moramo biti zelo previdni. Vse to se torej dogaja v nekem kontekstu. Če bo vse dobro šlo, bomo našli nov način financiranja agenciji. Kot veste, poteka revizija evropskih nadzornih organov, to zadeva tri agencije. Eh, komisija predlaga, eh, da eh, eh, tržni subjekti dajo večji prispevek tem agencijam in Evropska unija bi omejila uh, svoje prispevke na 40 odstotkov sredstev, ki jih potrebujejo te agencije. Ne vem, ali bo to veljalo že leta 2019. Vsekakor pa se bo marsikaj premaknilo na področju financiranja teh agencij. No, to sem hotela uh, še jaz uh, dodati ob tem, kar, je, pač, uh, kar bi sicer uh, povedala gospa Bonafe, ki je žal ni tukaj in ki se zelo dobro spozna na to področje. Najlepša hvala. Iz EKR imamo koga? Alde, gospod Ježek, želite kaj dodati? Ne. V imenu zelenih je tukaj Sven Gigold, vprašan sem se ne goje, želi kdo kaj povedati. Saj gre samo za denar. Še kdo v imenu druge skupine ne? Še kdo v lastnem imenu ne vem, če je ste vsi omejeni s časom. Naši gostje iz odbora za proračun, želite vi kaj dodati? Um. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Hvala lepa za vaš prispevek, hvala lepa uh, tudi kolegici Beres uh, za uh, zelo pomemben prispevek. Seveda uh, sem si zapisal vse najpomembnejše točke. Eh, potrebno je razmisliti predvsem o dveh eh, točkah, ki ste jih izpostavili. Seveda pa v tem trenutku ne govorimo o ničem, govorimo o nečem, kar pravzaprav ne obstaja, kajti šele pričakujemo dokument Evropske komisije. Kar zadeva varnost in pa obrambo, ste posem pravilno povedali, da je potrebno zagotoviti sredstva. Strinjamo se s tem. Varnost in obramba. Uh, To je nov uh, projekt in seveda potrebujemo za to dodatni proračun, vendar pa to ne sme iti na račun že obstoječih projektov. Torej, načelo, ki vodi odbor za proračun in pa ta celoten parlament, je, da za nove projekte potrebujemo sveža sredstva. Uh, Torej, nove projekte je potrebno seveda ustrezno financirati, ampak z svežimi sredstvi, ne z sredstvi, ki bi jih oduzeli že obstoječim programom. Kaj to bi potem eh, škodilo evropskim državljanom, eh, evropskim podjetjem in tako naprej. In še. Tale pripomba zapisal sem si vse, kar ste povedali. Kar zadeva vlogo agencij, za pet odstotkov naj bi eh, zmanjšali obseg zaposlenih v celotnih eh, celotni Evropski uniji, v vseh inštitucijah, ampak glede na nove naloge, ki jih prejemajo eh, agencije, je potrebno zagotoviti tudi, da bodo te agencije operativne, tudi z vidika zaposlenih. In na to moramo biti zelo pozorni tudi pri usklajevanju z svetom. Trve. Najlepša hvala. Gospod poročevalec, kot pravi eh, gospa Beres, zgleda, da za član odbora Ekon obstajajo bolj eh, pomembne zadeve kot denar. Za to področje še pričakujemo poročilo, osnutek. Za mnenje bomo dobili junija, vložitev, rok za vložitev za predlog, predloge spremljajo 18. julija. 29. augusta bomo glasovali v odboru Ekon, prosim, da to upoštevate. Časovnico odbora za proračun pa bomo še dobili. Najlepša hvala vsem, ki ste tukaj. Zahvaljujem se tudi našim gostom glede na to, da še ni pristojni za naslednjo točko, bi rad prekinil sejo za nekaj minut. I doesn't understand at all that this was your permission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 Um, Spoštovani kolegi, sedaj lahko začnemo 14. točko na njenem redu. Gre za predloge spremembo za naspremembo uredbe emira in v zvezi s postopkom iz izdanjem dovoljen za centralne nasprotne stranke iz tretjih držav. Gospa poročevalka Danuta Hübner je prijela 610 predlogov sprememb, sedaj pripravlja kompromisne predloge in rad bi se ji zahvalil za prizadevanje. Danuta, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Roberto kot ste dejali, delamo na tem, da pripravljamo kompromisne predloge sprememb. Ko smo pregledovali predloge sprememb, smo ugotovili, da obstaja širok sporazum med političnimi skupinami in tudi v pogajalski skupini. Lahko rečemo, da bomo k malu dobili najpomembnejše sklope v tej uredbi in da bomo k malu dosegli sporazum. Rada bi omenila naslednje vprašanje in uh, to so centralne nasprotne stranke v Evropski uniji v širšem pomenu in v zvezi s celotnim sistemom nadzora. Dogovorili smo se, da bomo imeli enak sistem nadzora za centralne sprotne stranke v Evropski uniji in v tretjih državah. Seveda bomo potrebovali širši dogovor glede tega. Delali smo na podlagi predloga komisije, na podlagi določb uredbe v zvezi z ESMO. Sodelovali smo tudi z ESMO in z notranjim odborom za ESMO, ki je pristojen za nadzor v Evropski uniji in v tretjih državah. Dogovorili smo se, vsaj tako je kazalo včeraj o sestavi nadzornih odborov, o velikosti notranjih nadzornih odborov. Imeli bomo stalne člane, začasne člane, povabljene člane in dogovorili smo se tudi zato, da bomo vključili določbe v zvezi z neodvisnostjo in odgovornostjo članov nadzornega odbora in da bodo odgovarjali Evropskemu parlamentu. Dogovorili smo se tudi glede tega, kako bo odbor sprejemal odločitve. To naj bi potekalo preko glasovanja. Razpravljamo še o povezavi med glasovanjem tega odbora in v ESMI. Glede nadzora nad centralnimi in nasprotnimi strankami, tukaj smo se odgovorili, da bomo okrepili tudi kolegije. Tudi to je zelo pomembno v tem kontekstu. Dogovorili smo se, da bomo okrepili ESMO znotraj kolegijev. Dogovorili pa smo se tudi o temeljnem načelu o sodelovanju med nacionalnimi organi in med ESMO. Dogovorili smo se o sistemu, ki naj bi bil sestavljen iz treh ravni, iz nacionalnih pristojnih odborov, ki morajo dobiti odobritev za določene rešitve iz ESME, potem imamo odločitve kjer se bo treba posvetovati z ESMO. Potem imamo še tretji koš eh, odločitev, kjer se lahko odločitve sprejemajo samostojno, brez sodelovanja z ESMO. Dogovarjamo se še, katera področja spadajo v kateri koš. Potem imamo še vprašanje tretjih držav in nadzor nad eh, CNS iz tretjih držav. Dogovorili smo se, da ohranimo enako strukturo kot pri CNS iz Evropske unije. Tukaj imamo nekako razvrščanje centralnih. Um, nasprotnih strank. Pri tretjih državah pa smo dosegli dogovor, da razdelimo um, skupino v prvi, prvo skupino, ki, kjer bodo spadale manj pomembne centralne nasprotne stranke, kjer se sistem nadzora iz ESME ne spreminja, potem pa imamo še drugo skupino, kjer imamo pomembnejše centralne nasprotne stranke kjer bo treba okrepiti nadzor in zahteve glede nadzora. Tukaj bo treba popolno spoštovati emir. Potem imamo še tretjo kategorijo, kjer lahko to imenujemo kategorija skupina ali karkoli drugega, kjer imamo sistemsko pomembne centralne nasprotne stranke, kjer lahko pride do zavrnitve priznanja CNS-jev, potem imamo tudi merila. Tukaj bomo imeli poseben pristop kjer bo treba analizirati merila v komisiji in v ESMI, ko bo šlo za zavrnitev priznanja CNS-jev, še posebej, ko gre za pomembne dejavnike za delovanje notranjega trga. Potem imamo tudi sistem, za katerega vsi menimo, da je pomemben, to je memorandum o razumevanju med Evropsko unijo in med nadzornimi pristojnimi organi iz tretjih držav, ko gre za CNS iz druge skupine, potem pa smo se dogovorili tudi, da bomo posebno pozornost posvetili tem memorandumom, še posebej, ko gre za spoštovanje in izvajanje memorandumov v praksi predvidevamo tudi posledice, če se jih ne spoštuje v tretjih državah oziroma v nadzornih organih tretjih držav. Imamo tudi možnost uvedbe kolegijev za nadzor v tretji državi. Tukaj smo dosegli sporazum, saj tako mislim, potem pa imamo tudi potrebo po tem, da pregledamo, zrevidiramo kategorijo glede odločitev in skupin. Pregledali bomo, koliko je finančnih inštrumentov, kjer CNS-ji opravljajo clearing in tisti CNS-ji, ki so bolj pomembni glede tudi z vidika valute bodo podvržene reviziji vsakih, vsake dve leti, ostali pa vsakih pet let. Potem pa imamo tudi jasna merila za ESMO, za razvrščanje v določene kategorije. Tudi tukaj je treba upoštevati mednarodne standarde, naprimer bazelski odbor, ko gre za sistemske, sistemsko pomembne dejavnike za bančni sistem. Glede tega se strinjamo. Mislim pa, da imamo še kar nekaj dela glede vloge eh, centralnih bank izdajateljic in vlogo teh bank pri nadzoru nad CNS. -i. To je treba še natančno pregledati. Treba je zagotoviti tudi doslednost v celotnem postopku. kar zadeva nadzorni postopek z vidika vloge centralnih bank. Ravno tako potekajo razprave, kako zelo natančni bomo pri nekaterih eh, merilih. In še za konec bi rada omenila tudi skupno sejo z AFKOM, kjer bomo to tudi omenili in to je, da moramo jasno razlikovati med 22. členom statuta in med predlogom spremembe oziroma dopolni, dopolnila za emir, kjer je treba jasno določiti vlogo centralnih bank v obeh pravnih aktih. O tem pa bomo govorili kasneje, ker je to bolj povezano s 22. členom kot s Emirjem. Najlepša hvala, Danuta. Sedaj sem jaz na vrsti. Govoril bom v vlogi poročevalca v senci. Rad bi se vam zahvalil za upravljeno delo, tudi vsem poročevalcem v senci za odlično sodelovanje. Mislim, da smo opravili zelo dobro delo pri iskanju kompromisov in pri reševanju zelo kompleksnih vprašanj. Večina od tega, kar ste povedali, je to, s čimer se strinjamo vsi, tudi v pogajalski skupini. Upam, da bomo dosegli večinsko podporo na glasovanju. Naj povem še nekaj zvezi vprašanji, ki ste jih omenili. Upravljanje in vladanje. Odločili, odločili smo se, da se bomo držali določb eh, mira za to, da bi preprečili podvajanje v sklopu revizije ESME nadzorni odbor, o katerem se odločamo, bo tudi dober kandidat za nadaljni razvoj v okviru revizije ESME. Tako bi lahko odpravili razlike pri obeh dosejih. ta organ mora biti dovolj obsežen za to, da pokrivamo čim večji del te skupne naloge. Istočasno pa je pomembno, da mora to biti evropski organ, ne zastopnik nacionalnih organov. Mora, eh, moramo torej dobiti evropski organ, ki bo izvoljen na evropski eh, ravni in zagotovili ti nadzor in odgovornost, tudi glede tega se strinjamo da strinjamo se tudi glede tega, da bomo izvali tudi nadzor centralnih nasprotnih strank v, iz Evropske unije. Veste, da je to zelo dokočljivo vprašanje v svetu, vendar pa bomo tukaj oblikovali zelo dosleden in konstruktiven pristop. Glede različnih vprašanj in različnih mnen. Dogovorili smo se, da bi bil ta pristop različnih košev najboljši pristop, da bi tako organizirali to delo. In treba je tudi vključiti revizijsko klauzulo za to, da bi ta rešitev košev bila prehodne narave in da bi kasneje lahko dobili bolj dopolnen evropski nadzor. Torej, imeli bomo tri kriterije in ko bomo ocenjevali različno razvrstitev v tri koše, bomo upoštevali vse te člene. Skušamo doseči, da bi čim več primerov šlo na evropsko raven. treba je tudi razpravljati o vlogi nacionalnih pristojnih organov in skušamo doseči dinamičen pristop, ki bi se pomikal proti enotnemu evropskemu nadzoru. Torej želimo doseči tudi širši seznam delegiranih aktov in skušamo uvesti tudi klauzulo, s katero bi Evropska centralna banka lahko ukrepala v primeru posebnih okoliščin, ker gre predvsem za izpolnjevanje eh, vloge Evropske centralne banke, ko gre za politiko izdajanja, nadzor in tako dalje. Tudi sam sem uložil predlog eh, spremembe, zato še delamo na tem področju. In ta razprava je povezana z razpravo, ki jo bomo imeli kasneje o 22. členu. glede priznavanja centralnih nacionalnih eh, strank v tretjih državah. Tukaj skušamo izpopolniti torej razvrščanje v tri kategorije, da bi imeli poseben režim za sistemsko pomembne centralne nacionalne stranke, kot predlaga komisija. Torej, da bi imeli opcija, ki bi bila izvedljiva ne samo na papirju, ampak tudi v praksi. Pomikamo se torej proti smiselnemu kompromisu na tem področju. Moramo podati tudi pojasnila, ki jih eh, vnašamo s predlogi sprememb in tudi uh, z uvednevi namenami. Naprimer, v kliniškem sistemu bi imeli ta sistem razvrščanja, kjer bi imeli posebne določbe za izvedene inštrumente na področju kmetijstva in na področju trgovanja z vrednostnimi papiri v Evropski uniji, kot je treba poštevati tudi izvedbene akte, ki jih je že sprejela komisija s tretjimi strani državami. Torej, treba je pojasniti, da tega urodja ne bomo uporabili za to, da bi um, povzročali um, razkol ali razdrobljenost na trgu. In še nekaj o reviziji. Tudi tukaj smo uložili predlog sprememb, da bi imeli več uh, sorazmernosti pri priznavanju eh, ESME. Iz, in da bi lahko imeli rok tre, treh let, ko gre za posebne valute, močnejše valute, bolj pomembne za Evropske unije, pri drugih državah oziroma drugih valutah pa pet let. Torej, dobili smo zelo trdno skupno besedilo. Seveda še delamo na tem, rad pa bi si zahvalil Danuti in tudi drugim kolegom za odlično sodelovanje. Vi želite spregovoriti v imenu vaše bližne skupine. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Lepo pozdravljeni vsem skupaj. Tukaj govorim v imenu Kay Swinburne, ki se pravičuje, da ni mogla priti. Rad bi beral njeno izjavo. Rada bi se zahvalila poročevalki in poročevalcem v senci za prispevke. Predlogi sprememb skupine EKR odražajo ključna stališča skupine EKR, vloga nacionalnih nadzornih organov, upoštevanje članic, iz, ki niso iz EU, um, e, evroobmočja. Imamo tudi nekaj predlogov sprememb kolegov ki podpirajo ta stališča, iz celotnega Evropskega parlamenta, ki podpirajo sodelovanje med zarnornimi organi pri CNS-ih iz tretjih držav in pa tudi glede kolegija za CNS iz tretjih držav. Vse to bi bilo zelo koristno za reševanje tega politično obarvanega vprašanja. Podpiramo predloge sprememb gospoda Gualtierija eh, glede neodvisnosti in odgovornosti tega novega organa in pa tudi, da bi imeli dva podpredsednika, kot to podpira tudi Alde. Glede vloge ECB, predlog komisije glede vloge Evropske centralne banke je zaskrbljujoče za naše posebej, da Evropska centralna banka lahko eh, vloži veto glede različnih odločitev. Želeli bi doseči podporo Evropskega parlamenta, da odpravimo to možnost. Skladnost in obrazložitev postopkov je vprašanje, ki ga podpiramo, še posebej, ko gre za centralne banke izvan evromočja in tudi pri CNS-jih iz Evropske unije. Ne strinjamo pa se s predlogom spremembe 462, ko gre za ukrep Evropske centralne banke v izrednih okoliščinah. Vendar pa upamo, da bomo lahko sodelovali s vprašalci v senci pri iskanju rešitve za to vprašanje še politika glede lokacije. Mi mislimo, da to ni odgovorna rešitev. S tem bomo razdrobili trg, povzročili tveganje v likvidnost in pa povečali stroške za CNS. Podpiramo pa predvsem številka 76 predlogi, spremembe, ki jih podpiramo, podpirajo O, ki je močen okvir 477, 478 in 479, in negin Tomasa Mana, verjetno zelo podobno poznate te predloge sprememb, kjer govorimo o odpravljanju militvi tveganja in tudi zahteva po oceni posledic, preden ukrepamo. In V predlogu spremljajo piše, da kategorija 2 naj bi spadala v Evropsko unijo, mi pa se s tem ne strinjamo, kajti to bi škodilo modelu za clearing, ki ga imamo sedaj. Naša pročevalka v senci meni, da delo dobro poteka, veseli se že sodelovanja pred glasovanjem in tudi pogajanja. Najlepša hvala. Uh, Najlepša hvala še Peter Ježek. Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku bi se rad zahvalil poroče eh, Vauki in njenemu uradu do sedaj. To delo je bilo zelo uspešno. Eh, nekaj področji, ki so za nas prioritetna. Eh, glede not notranjega nadzora nad CNS, mi se strinjamo s poročevalko, da potrebujemo tak sistem, kot je v ESMI. Predlagali smo spremembe, kjer se osredotočamo na to, kako naj bi ta struktura delovala v eh, praksi. Eh, nadzorni eh, odbor naj bi imel tudi več članov, kot je to predvideno v poročilu. Dodali smo dva pod. Uh, Eh, predsednika, ki bi podpirala predsednika in bi bila tudi stalna člana odbora. Eh, mi smo dopolnili tudi besedilo z um, besedilom, ki ga je sprejel parlament v zvezi z uh, reševanjem uh, CNS-ov uh, in podobno. Treba je tudi zagotavljati uh, skladnost CNS-ov z uh, to uredbo na finančnem operativnem eh, področju in tudi kar zadeva eh, kibernetskega tveganja. Mi eh, formaliziramo tudi stresne teste za CNS, ki jih izvaja ESMA. Ti morajo potekati redno, zato da bomo pripravljeni na krize in da zagotavljamo finančno stabilnost. Kar zadeva CNS-a iz tretjih držav, se skupina strinja, da moramo imeti mehanizem, ki mi omogočijo uh, komisiji, da umakne priznavanje CNS-ov, ki predstavljajo bistveno sistemsko tveganje za finančno stabilnost Evropske unije. V naših predlogih sprememb pojasnjujemo eh, postopek za uporabo takih mehanizmov, izpostavljamo ukrepe, ki jih je treba sprejeti za, um, v času med. Uh, uh, umikom uh, priznanja in uh, izvajanjem. Uh, treba je tu upoštevati seveda tudi zunanja tveganja, ki uh, lahko privetejo do uh, potrebe do uh, preselitvi uh, klirinških uh, uh, operacij. Uh, torej, treba je. Uh, Eh, tudi zagotoviti, da se eh, umakne priznanje za tiste CNS-e, ki ogrožajo eh, stabilnost v Evropski uniji. Mi predvedevamo tudi določene storitve, kjer imamo dve področji. Nadzorni organi bi morali imeti več Eh, pregleda nad eh, storitvami in eh, spoštovanjem zahtev. Torej, vsekakor želim še izpostaviti, da zelo cenim konstruktivno delo, ki smo ga imeli do sedaj. Hvala lepa, gospod Lambert, hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa, poročevalke Danuta. Strinjam se, da potrebujemo bolj odločno reguliranje CNS-jev, tu imamo veliko tveganja, mi potrebujemo evropski pristop, ESMA lahko spreminja eh, tudi odločitve nacionalnih pristojnih organov. Eh, eh, tu pač želim omeniti predlog spremembe 21a3, eh, da ESMA lahko sprejema ukrepe v določenem eh, časovnem okviru eh, in ESMA tu dobi zadnjo besedo. Potem 21a6 je tudi zelo pomemben. Potem se strinjam tudi glede krepitve petve nadzora, tu moramo najti neko ravnovesje, potrebujemo konsultacijo z eh, centralnimi bankami, eh, izdajateljicami eh, in ne strinjamo se glede tega, kar predlaga komisija v zvezi s postopkom soglasja. Potrebujemo seveda sistem tudi za eh, finančne eh, krizne situacije, nismo tu eh, mnenja, da je potrebno umikati bančne licence. Je treba ta ukrep je treba uporabiti samo v skrajnem primeru. Dejstvo je, da se lahko dogaja tudi, da pride do nasprotja interesov in podobno sedanji eh, režim preveč, eh, se preveč nanaša na eh, organe tretjih držav. Menimo, da je predlog primeren. Na, mislim pa, da moramo opredeliti še kriterije za uvrstitev CNS-ov v tri kategorije. Eh, treba je dati mandat komisiji za sprejem delegiranega akta, kjer bo opredelila eh, te kriterije in seveda potrebujemo ustrezne eh, spremembe tu, po katerih bi konsultirali organe tretjih držav pri tujih CNS-ih in ne potrebovali njihovo soglasje. Potem se tu zastavlja še vprašanje strukture ISME. Mi smo razumeli vaš pristop, vendar smo nekoliko zaskrbljeni. Bojimo se, da bomo ustvarili eh, preveč eh, birokratskih eh, slojev in zaradi tega smo pripravili uh, um, alternativni predlog pre, v kratkem bomo dobili eh, pregled eh, ESE. Eh, vendar eh, eh, sedaj ne bi obravnaval detajlov eh, strukture ESME. Gospod Luke je očitno že odšel, eh, torej jaz razumem vsa vprašanja v zvezi s fragmentacijo eh, Eh, trga. Rad bi pa EKR-u odgovoril, da so vse demokracije fragmentirane. Mi nimamo globalne demokracije in ti finančni trgi so podvrženi demokraciji in ne obratno. Je logično, da če že nimamo globalne demokracije, da tudi nimamo globalnih trgov. Mi bomo imeli fragmentirane trge, dokler bo demokracija tudi fragmentirana. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospe Karce in ne vidim. EFTT, ne, nikogar. Gospod Anemans. E, ste vi prosili za razpravo? Ja, moj kolega Rolf Klins me je prosil, da nekaj preberem. Wolf Klins danes ni mogel priti na sestanek in me je prosil naj eh, preberem naslednjo eh, razlago spremembe 474. Eh, tu gre za premestitev klirinških hiš. ECB e želi izpostaviti, da bo umik Združenega kraljestva vplival na evro območje in prišlo do, bo do večjih e, e, moten e, v Združenem kraljestvu in CNS-ih in to lahko vpliva na likvidnost evroobmočjo. Kompromisi želimo izpostaviti relevantnost rednega dela CNS-ov Združeno kraljestvo ne želi več eh, biti vezano na zakonodajo EU eh, in Evropska unija ne more eh, biti odvisna od Združenega kraljestva, mora varovati stabilnost svoje valute. Brexit pomeni Brexit. Eh, klirinške hiše, ki so se sistemsko relevantne za finančno stabilnost EU, morajo spoštovati evropsko zakonodajo in morajo biti eh, znotraj Evropske unije ali pa saj znotraj evropskega gospodarskega prostora. Eh, če se Združeno kraljestvo pridruži eh, evropskemu gospodarskem prostoru, se nič ni treba spremeniti. To lahko vpliva tudi na pogajanja o brexitu. Da ne bi prišlo do negativnih učinkov za finančno industrijo, je gospod Klinc konec eh, predlagal spremembe, po katerih eh, eh, nove pogodbe po 1. januarju 2021 morajo predvidevati clearing v e-, Evropski uniji. Vsi posle, ki pa že tečejo deset let in tle, ostanejo veljavni tudi po Brexitu in ne bo potreben ponoven clearing. Hvala. Pervenč Pervan Špere se je prijavila za prosto razpravo, prosim. Eh, hvala lepa, gospa poročevalka. To je dosje ker smo potrebovali pravi ritem in spričo razprave, eh, vidim, da lahko počasi stopamo naprej. Eh, rada bi dodala nekaj detajlov za kompromis. vendar večino stvari podpiramo, vse je tukaj, vendar mislim, da o eni točki še nismo govorili. Prosim, popravite me, če se motim. Treba je okrepiti poblastila ESME, s tem se strinjam. Nadzor uh, eh, uh, eh, CNS-a Eh, zunaj Evropske unije in znotraj eh, Evropske unije. Tu imamo dve fronti, to je res. Eh, in tudi vaše besedilo je tu pomemben element. Vendar ene stvari niste omenili. To so specifična pooblastila v sili. Naprimer, če se soočamo s sistemskim tveganjem, je treba za silo opredeliti uh, kdaj lahko ESMA poseže. Potem eh, ne vem, eh, ali moramo sedaj govoriti o eh, demokraciji in fragmentaciji, kjer so mačke, so tudi miši, vendar kjer ni zadostne eh, fragmentacije in kjer naprimer nacionalna raven eh, ne prenaša eh, dovolj pooblastil na evropsko raven, je tu treba morda poseči in tudi naš parlament tu lahko nekaj stori. Potem pa še zadnja stvar glede ESE. Tu predlagate poseben instrument za nadzor CNS-ov. z eh, eh, nadzornimi agencijami bi lahko pravzaprav pravili tudi to revizijo. Potem ESMA in eh, vprašanje upravljanja. Eden izmed podpredsednikov izvršnega organa bi lahko bil eden izmed podpredsednikov uh, Eh, tega eh, upravnega organa, o katerem vi govorite. Potrebno je, da imamo učinkovit izvršni organ, In mi imamo pač tudi neko lesvico vrednot, ki jo upoštevamo, naprimer pri centralnih bankah in podobno. Mi vemo, kaj dobro deluje in kaj ne. Centralna banka je očitno nekaj, kar dobro deluje. E, imamo šest e, članov. In mi se moramo glede na nalogo odločati o številki. Tu nimam neke jasne vizije. No, toliko o novem vodstvu upravljanju ESME. Hvala lepa, eh, Jennifer Robertson, predstavnica komisije. Eh, hvala lepa za besedo. Najprej bi rada pozdravila dobro delo Evropskega parlamenta pri tem dosjeju in napredek. Eh, parlament podpira ključna ključne točke iz predloga komisije, kar zadeva nadzor nad CNS iz tretjih držav. E, torej tu e, želimo seveda upoštevati vedno e, sistemski pomen za EU. Želimo in zagotoviti neodvisen nadzor v obliki ESME. E. Potrebno je sodelovanje z centralnimi bankami izdajateljicami. mi pozivamo parlament naj eh, pojasni naslednje, kar zadeva eh, primerljivo eh, skladnost. Tu gre za Eh, primerjanje skladnosti z zakonodajo EU in ne skladnosti z zakonodajo tretjih držav. Tu imamo neko nejasno formulacijo v besedili. Prosim, da to še pojasnite. Eh, potem eh, mi ne želimo dvojni nadzor za sistemski pomembne CNS-e. CNS-e ne bodo priznati, priznani, če ne spoštujejo Um, pravil in če ni zadostna skladnost z načelom 2b. Uh, uh, treba je zagotoviti finančno stabilnost. Uh, nadzor nad CNS iz tretjih držav, mislim, da se upoštevajo tudi pravice centralnih bank izdajateljic. To mora biti tu odraženo v besedilu nadzor na cen e v EU. E, mi pozdravljamo e, dejstvo, da parlament želi močno vlogo ESME. Potem nas je tudi skrbelo usmerjanje CNS-ov. Očitno se je tu nekaj premaknilo vsi eh, evropski CNS-i so sistemsko pomembni za EU in zaradi tega so podvrženi eh, nadzoru ESME e in tu ne bi imeli diferencijacije glede na eh, profil tveganja CNS-a. Hvala lepa. Prav ste slišali. Zato smo se pač. Eh, Eh, odločili za pristop košaric, kot je pač razložila poročevalka. No, v odziv na to, kar je zapisal Wolf Klins, želim povedati naslednje. Pripravljamo regulacijo, ki bo oblikovala trg, s katerim se soočamo srednje in dolgoročan. Mi ne pripravljamo uredbe, ki Eh, vključuje reakcije na ad hoc dogodke, kar je očitno tukaj eh, cilj. Za nas eh, je pomembno tudi naslednje in tu smo tudi upoštevali prošnje pogajalcev pri Brexitu. Torej, mi ne želimo tu uh, anticipirati eh, rezultatov eh, pogajanj o brexitu. Eh, mi ne vemo, kaj se bo tu zgodilo in zaradi tega tudi ne predlagamo ad hoc ukrepov, ki bi bili potrebni v morebitnih zasilnih situacijah. To je morda ozadje tega predloga. To vam razlagam zaradi tega, da eh, vidite, kakšen je cilj te regulative in kaj si želi parlament. Imela sem seveda tudi eh, javno predstavitev, imela sem prvo različico eh, pred Božičem, hotela sem slišati Eh, reakcijo ljudi in reakcija je bila negativna, tako da nisem nadaljevala več s tem. Včasih me kdo še pokliče, pa mi pravi, da bi bil to dober uh, pristop, vendar mi smo se poslovili od tega, razen če bi v trialogu svet eh, našel dobre argumente uprit tega. V tem primeru bi ponovno razmislili. Potem pa glede uh, skladnosti E, torej, ja, e, ogledala si bom te formulacije, ki se vam zdijo e, problematične. Mislim, da nihče ni imel nobenih dvomov glede tega dvojnega nadzora. Tu verjetno govorite o določenih predlogih sprememb. Veliko jih bo predlogov sprememb namreč in iskali bomo kompromise. Torej, glede tega predloga prosim, dajte nam več informacij, da si lahko stvari ogledamo. potem eh, velikost teh odborov, eh, to je stvar pogajanj pozneje. In mi lahko sedaj odločamo, vendar vemo, da ne bo ne šest, ne sedem članov nekaj drugega, vendar mi poskušamo se dogovoriti glede neke številke. Torej upoštevala sem argumente, ki jih je predstavil Roberto. Mi smo pred tem govorili, da mora biti nekdo iz velike države, male države, ženska in. in Mi smo hoteli bolj reprezentativno telo. Upam, da ne bo tu političnih razhajanj, temveč da se bomo eh, odločili po zdravi pameti in kar je najbolj smiselno. Mi se zavedamo tudi te, Eh, začasne narave tega košaričnega pristopa. Eh, vsega tega ne moremo narediti čez noč. Mi imamo tu eh, počasen prehod. Prišlo bo do neke evolucije, razvoja. S sodelavci v ESMI verjetno ne bodo mogli prevzeti odgovornost za vas postopek. Eh, ESMA je treba okrepiti eh, na marsikaterih področjih, so tudi oni začetniki. To moramo tudi upoštevati. Torej, o velikosti bomo prav gotovo še razpravljali. Sprašujete tudi, kako je z ESMO. Ne eh, govorite o Eh, centralni banki. Eh, torej za ESMO velja naslednje. Osredotočamo se na pomen memorandumov za izmenjavo informacij. Memorandum eh, bo zelo močen instrument. To smo tudi povedali komisiji in zamišljamo tudi eh, situacije, da nadzornik ne bo izpolnil eh, pričakovanj in se ne bo dobro odzival na novo nastale situacije. In za ta primer, eh, naprimer, tudi eh, predvidevamo eh, možnost, da bi CNS-om odzeli eh, priznanje. Tudi ta težavna situacija je upoštevana. Eh, No, hvala lepa. Roberto se je zahvalil v svojem imenu, jaz se želim tudi zahvaliti v svojem imenu eh, kolegom, eh, ne zgolj eh, poslancem in poslankam. Tu je zelo veliko asistentov, strokovnjakov, tu gre za tehnično zahteven dokument in hvala lepa, da ste pomagali dokončati ta dokument pravočasno in mislim, da imamo še dovolj časa, da v tem mandatu zaključimo um, pogajanja s svetom, uh, pregledi uh, nadzornih organov, Mi smo si ogledali te notranje strukture, vendar uh, mi nismo hoteli anticipirati stvari, nismo hoteli prehitevati uh, dogodke. Hvala lepa. Yes. Well, I, I about, um, mean... no, no, emergency, emergency. Uh, o sili, situacija v sili. Uh, črka štiri pri ECBA. Vendar mislila sem, da govorite o ESMI. No, to bomo vključili. No, na tem še delamo. Mi seveda ne moremo imeti vsega tu. O tem smo govorili tudi z, oziroma predvčerajšnjem smo govorili z eh, ECB in mi smo razlikovali med členom eh, 22 tu bi vključili možnost, da ECB posega. Tu ne moremo imeti veliko. E, centralna banka je zdajateljica, tu v tem primeru je to ECB, e je tudi centr za izmenjavo informacij, tega ne moremo imeti znotraj uredbe EMIR, e, vendar tu bi to opredelili v členu 22. To bi bil najboljši način. Tu potem tudi ne bi mi omejevali ECB-ja in bi se ECB eh, e lahko odzival eh, na eh, situacije v sili. Torej, glavne stvari so tukaj. Hvala lepa. razmišljamo. Imamo različne predloge sprememb, imamo tudi uh, tak amantma, ki uh, eh, predvedeva reakcijo v sili. No, statut je glavni instrument, statut ECB-ja. Včeraj smo imeli en predlog, kjer bomo verjetno našli še boljšo formulacijo, vendar pooblastila bodo v statutu. Vendar včeraj se še nismo dokončno odločili. Ne, mi še govorimo. Imamo nekaj predlogov sprememb, nekaj opcij, o katerih razmišljamo, razmišljamo o formulaciji. Jaz imam eh, predlog, eh, ki je javen, ni skrivnost, vendar mi še ne vemo, kakšen bo dokončni kompromis. Hvala lepa poročevalki. Zahvaljujem se tudi vsem sodelavcem. Čestitke. Imamo zelo ambiciozen eh, koledar. 16. maja naj bi glasovali. To morajo še vsi potrditi, da bodo pač pripravljeni do takrat. Hvala lepa tudi predanosti eh, Danute in njeni ekipi. Eh, koledar lahko pustimo takega, kot je. Eh, če pač ne bi bili pripravljeni, bo prišlo do majhnega odloga, vendar vseeno, ali bo to 16. maj ali pa teden ali dva pozneje, mi vsekakor želimo to obravnavo eh, dokončati eh, pravočasno, da lahko začnemo s trialogom še v eh, tem predsedstvu. Torej, glede datuma glasovanja, pustili bomo datum ta, ki je. To je tudi spodbuda za nas, da bomo hitri. Seveda pa bomo pravočasno potrdili še datum. Hvala lepa in končali smo nekoliko prej, kot smo pričakovali. In ker je naslednja točka skupna seja odborov Eko in Avko, ne moramo nadaljevati, temveč moramo prekiniti sejo do uh, 17.45, 15 minut premora. Unless you want me to entertain you for 15 minutes, but I think it's better to make a suspension.